nove projekte, nove dejavnosti v strategiji za podonove. Hvala lepa, gospod predsedoči. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu. Gre za letno poročilo o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2011. Porčevka je Erminija Maconi, štiri minute, prosim. Hvala lepa. Kot vsako leto, tudi letos govorimo o poročilu Evropskega varuha človekovih pravic. Bilanca je precej relativna, naj vas spomnim. Evropski varuh človekovih pravic ima po določenem členu Evropske pogodbe pristojnost, da se v okviru Evropske mreže varho človekovih pravic zauzema za to, da se zagotavljajo pravice v okviru upravljanja v skladu z listino temeljnih človekovih pravic. Kajti vsak ima v skladu s to listino pravico do takega ravnanja strani javnih organov, ki je jasno, pravno in hitro. Evropski varuh človekovih pravic, in to se nanaša na leto 2011, je sprejel manj eh, pritožb v primerjavi z letom prej. V letu 2010 jih je bilo čez 2600, potem pa manj let, leto 2015. 500. In okoli 61 odstotkov je tega je prišlo preko spleta. Od teh 61 odstotkov pa jih je bilo 53 odstotkov posredovanih preko elektronskega obrazca za pritožbe, ki je na voljo na spletni strani. V odboru za peticije smo videli, da tudi veliko um, da to predstavlja kar nekaj stroškov, kajti gre za spletno storitev eh, z tem spletnim portalom, ki bi moral biti bolj primeren za želje državljanov. Kot rečeno, 2011 pa se je število pritožb zmanjšalo primerjavo s predhodnimi leti. In to je zagotovo pri, gre pripisati uh, uspehu evropskega interaktivnega vodiča kar je vodilo tudi do tega, da je bilo manj prošen in tudi manj oziroma manj pritožb in pa manj napak pri samih pritožbah. Manj težav je bilo zaznati pri tem, da recimo pritožba ni bila v pristojnosti varuha človekovih pravic. Uh, Varuh človekovih pravic je skoristil različne možnosti za to, da je uresničil zahteve državljanov. Kar se tiče samih postopkov, v letu 2011 je bilo zaznamovano tudi spojeno stavitvijo in te dobre prakse, ki jih je uresničil Varuh človekovih pravic, so vodile do tega, da je rezultat sedaj bolj pozitiven. lahko ugotovimo, da je bil del pritožb preusmerjen na Evropsko komisijo. Velik del različnih Različnih petošb je bil prenesen na druge organe. 58 odstotkov se je, pritožb se je nanašalo na uh, komisijo, ki je seveda um, glavna institucija EU in njene odločitve neposredno vplivajo na državljane in zagotovo bo kaj v zvezi s tem povedal še komisar Šefkovič. Vse preiskave povezane z parlamentom so se v primerjavi z leta 2010 um, razpolovile, po drugi strani pa je bilo za eno tretjino več eh, preiskav povezanih z svetom. Uh, Veliko zadev je bilo zaključenih in to dobro, rezultate lahko se pokažejo. Je pa ena težava, ki se nanaša na vse institucije, ki so del te evropske mreže. Lahko se odda neko priporočilo, če pa je to ocena negativna, pa se lahko izrazijo kritično. Ni pa vedno nujno, da se dobi neposreden odgovor. You, you floor, Hvala lepa. Gospod Diamanduro, sedaj pa je beseda vaša, vedno sem vesel, kadar pridete in tudi v povezavi z vašim eh, poročilom boste prijeli besedo in to dokazuje, da smo po vseh teh letih še vedno vsi do, v dobri formi, vi in jaz in s tem vam predajam besedo. Da, dobrega zdravja v prisotnosti. Rad bi se vam zahvalil za podporo dela. In eh, rad bi se zahvalil tudi gospe Maconi za njeno, za njeno poročilo, ki smo mu pravkar prisluhnjeni. Večkrat sem že povedal, je podpora parlamenta in pa sodelovanje odbora za peticije bistveno, za uspeh Evropskega varuha človekovih pravic. Sedaj pa bi predstavil ključne statistike letnega poročila. V letu 2011 sem prejel skupno 2510 pritožb strani državljanov, podjetij, nevladnih organizacij, združen in drugih. Prizadeval sem si, da bi pomagal vsakemu pritožniku, ki se je obrnil na varuha človekovih pravic, če tudi ta pritožba ne bi bila moje pristojnosti. Ne smemo podcenjevati pomen za državljane, da jih vodimo skozi mehanizme za um, pritožbe, zato da jim prihranimo razne frustracije in zamude, s katerimi se soočajo pri tem, ko morajo sami opredeliti, katera institucija je prava za pritožbo. Januarja 2009 sem na uh, spletni strani objavil tudi um, interaktivni vodič, ki je dostopen v vseh 23 eh, jezikih. In tukaj se lahko neposredno posvetim tem pritožbam in eh, tudi opozorim na posamezne mehanizme za reševanje težav, kot je naprimer um, portal Vaša Evropa ali pa mreža Solvit za čezmejne težave. Število Eh, pritožb, za katere nisem pristojen, je upadlo v letu 2011 tokrat za 111. In v večjem delu to prepisujem uporabi te eh, interaktivnega vodiča, saj so tako lahko državljani že takoj na začetku našli pravo inštitucijo, na katero se morajo obrniti. V letu 2011 je več kot 18 tisoč ljudi prejelo na svet prek tega vodiča in če preštejemo tudi število prošen za informacije, na katere smo odgovorili, lahko povemo, da smo pomagali več kot 22 tisoč državljanom neposredno v letu 2011. Poleg tega je naša spletna stran prejela več kot 295 tisoč različnih eh, obiskovalcev. V nasprotju z zmanjšanjem števila um, pritožb, ki niso v moji prestojnosti, pa se je število odprtih poritož povečalo na 396, kar pomeni povečanje za 18 odstotkov. Ta trend potrjuje, da se ljudje, ki se obračajo na varuha človekovih pravic, to počnejo upravičeno, vedno bolj. In to, uh, ta, to povečanje uh, pa je tudi posledica tega, teh sprememb, zato da je vse skupaj bolj učinkovito, postopki so bolj učinkoviti in so bolj prijazni državljanom. In predstavili smo tudi novo vrsto. Um, pritožb oziroma možnosti pozvedbe, zato da smo lahko omogočili državljanom, da tudi pojasnijo svojo pojasnilo, kadar prvotno niso prepričani, ali gre za pravo inštitucijo ali ne. tu gre tudi za to, da lahko bolj državljani pojasnijo svoje in bolj interaktivno sodelujejo pri reševanju, zato da se tudi institucije in vsi, da se lahko veselijo dobrih rezultatov. Um, poprečje kritičnih pripomb je bilo na 34, poprečje pa je bilo v prihodnih v obdobju 2006 do 2048. Želel sem podariti tudi pozitivne primere strani institucij, kar se je ugotovilo v naših preiskavah. Poleg tega pa sem želel podariti, da je glavni um, namen naše institucije, da se ukrepi tudi pozitiven pristop pri vseh institucijah, s tem, da se podarjajo in izboljšajo najboljše prakse. Deset najboljših primerov so izpostavljene tudi v letošnjem poročilu. In pripravljenost institucij, da sodelujejo za varhom človekovih pravic, da dosežejo zadovoljivo rešitev um, pritožb, bistveno prispeva k tej kulturi storitev. In V nekaterih primerjih je konstruktivno sodelovanje samih pritožnikov bilo tudi bistveno za to, da je bila eh, rešitev zadovoljiva za vse. V skladu za preiskavo Eurobarometra o človekovih pravicah in o eh, delu evropskih eh, institucij, ki je vključevalo tudi Evropski parlament in pa varho človekovih pravic, ki je bilo objavljeno v letu 2011, se zdi najpomembnejša pravica državljanov tudi um, pravica do prostega gibanja. In na tretjem mestu pa je pravica za pritožbe pri varuhu človekovih pravic. Na drugi strani pa je 42 odstotkov um, od, anketirancev povedalo, da niso zadovoljni za preglednostjo dela um, inštitucij in povedali so, da bi, vedeti, uh, da bi morali vedeti, kako lahko tudi koristijo svoje pravice. Um, Marca 2011 sem eh, organiziral velik dogodek, ki z največ eh, akterji, z naslovom Ali Lizbonska pogodba um, dela v dobro državljanov. Glavni govorec je bil predsednik eh, Evropskega sveta, potem gospa uh, podpredsednica Evropskega parlamenta gospoda Jana Velis in pa podpredsednik Evropske komisije gospa Vivjana Reding. To so bili ključni govorstvo. V letu 2011 smo objavil, sem objavil tudi knjižico z naslovom Problemi z Evropske unijo, kdo vam lahko pomaga. In tu je cela vrsta mehanizmov za reševanje problemov za državljane, ki imajo težave z Evropsko unijo. Popraševanje za to brošuro se je, je bilo više kot za katero koli publikacijo v celotni zgodovini. Evropskega varuha človekovih pravic. In z ozirom na preglednost inštitucij sem tudi uh, zagotovil proslavo mednarodnega dneva pravica vedeti. In v tem kontekstu sem tudi pozval evropske institucije naj sprejmejo uporabne uporabne javne registre dokumentov, ki bojo prijazne državljano. Poleg tega, kar se tiče vlastnih storitev, sem v letu 2011 začel objavljati informacije o novih poizvedbah, čim so bile odprte. In ta nova praksa državljanom olajša sledenje napredku eh, njihovih prošenj od samega začetka. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, leta 2009 sem, prejel, eh, sem sprejel izjavo, sledi, sledeče izjave. Evropski varuh človekovih pravic um, stremi k poštenemu uh, izidu pritožb proti evropski, evropskim institucijam in spodbuja transparentnost administrativne kulture storitev. Želi vzpostaviti zaupanje in pa z dialogom med državljani, član, državljani in pa drž, eh, Evropsko unijo in zagotoviti boljši standard eh, ravnanja v institucijah Unije. V svojem eh, mandatu trenutnem sem tudi sprejel strategijo za eh, institucije, ki ustvarja tudi bazo za moje pobude. Prvič, gre tu za krepitev trenutnega dialoga z pritožniki, drugič, opredeliti najboljše prakse z kolegi, z varuhi človekovih pravic in tretjič, pospešiti tudi um, oziroma okrepiti vlogo varuha človekovih pravic. Če želimo imeti dobro administracijo, kar je ključno za to, da bomo prijazni do um, državljanov, morajo biti institucije in pa organi uh, taki, da bodo tudi sami gojili pri, kulturo, ki bo prijazna do državljanov. To ni le njihova pravna pravica, ampak tu morajo biti, zagotoviti tudi, da so prijazni, da um, sprejemajo dobro administracijo in morajo biti kooperativni, ko se ukvarjajo z državljani in pripravljeni obrazložiti svoje dejavnosti. S tem bi lahko povečali zaupanje državljanov v eh, storitve strani institucije. Javna oziroma načela javnih eh, storitev so bila objavljena 19. junija letošnjega leta. Na kratko bi jih omenil prvič, zavezanost Evropski uniji in pa njihovi, njegovo državljano, drugič integriteta, drugič, tretjič objektivnost, četrtič spoštovanje do drugih, petič transparentnost. Hvaležen sem eh, Gedi za kadre za to, da je razdelil vse ta načela vsem, ki delajo v parlamentu 4. oktobra. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, kot sem večkrat ponavljal, ta izjava o um, načeljih javnih storitev ni ne prva, ne zadnja o etičnih standardih, ki se nanašajo na storitve Evropske unije. Tudi kar se tiče pravil za zaposlene, finančnih pravil in pa tudi um, sprejet kodeks dobrega administrativnega ravnanja, ki ga je izdal ombudsman, že predstavljajo takšne standarde, tako eksplicitno kot implicitno naš namen ni bil, da razvijemo nove etične standarde, ampak da jasno pojasnimo eh, pričakovanja tako javnih uslužbencev kot tudi državljanov, zato da bomo lahko eh, še okrepili te etične standarde, ki jih že morajo upoštevati. Dodana vrednost bo lahko tudi, da se bo nadaljevala konstruktivna um, razprava z javnimi uslužbenci o tem, kakšno je Eh, ravnanje je etično in sprejemljivo. Te, ta načela ne želijo podvajati obstoječih instrumentov ali nadomeščati eh, ali preverjati tiste instrumente, ki že obstajajo. Ne, to so um, bogat ver idej, kat na, katerem, na katerih bom delal in ki bodo lahko uh, oživile te, ta načela. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Šefkovič. Uh, Hvala lepa. Komisija pozdravlja poročilo gospe Maconi in rad bi čestital njej in pa odboru za peticije za to zelo pomembno delo. Poročilo Varuha človekovih pravic eh, nudi jasen pregled nad eh, delom preteklega leta in je zelo koristen tudi za druge institucije. Oba, obe poročili nas jasno spominjata na naš skupni cilj, to pa je zagotavljanje um, učinkovite administracije za naše državljane. Rad bi se tudi osebno zahvalil gospodu Diamandurosu za odlično sodelovanje in za pomoč pri dobrem upravljanju našega dela. Na njegovi um, predlogi so vedno zelo dobrodošli in so zelo um, plodni tako na politični kot na storitveni ravni. Številne številke smo slišali že od gospe Maconijeve, pa tudi gospodje Manduro s nami jih je predstavil, zato bi še sam nekaj povedal. Dejstvo je, da varuh človekovih pravic in pa njegove pritožbe pri njemu se predvsem osredotočajo na um, komisijo, ki predstavljajo 58 odstotkov v letu 2011, v letu 2010 je bilo 65 odstotkov, strinjam pa se tudi z gospodom Maconjo in z njenim sklepom v poročilu, da je to tudi naravno zaradi tega, ker je komisija največja institucija z um, izvršilno močjo in je seveda čisto normalno, da, uh, di, da se ljudje pritožijo ravno pri njej. Uh, Ampak kako obravnavamo te pritožbe in pa tudi primere, ki jih obravnava um, varh človekovih pravic? 365 pritožb je bilo leta 2011, malo manj pa leta 2010, torej malo več. In zadovoljni smo tudi z uh, tistimi rešitvami, ki so zadovoljive za obe strani in tu smo zabeležili pozitiven trend na vzgor. Uh, Število kritičnih pripomb, ki smo jih pripel, prijeli od eh, komisije, je predstavljalo 20 odstotkov v letu 2011 od vseh zaključenih preiskav. Mislim, da je pomembna informacija, da je leta 2011 komisija poslala 25 odgovorov Evropskemu uh, um, varhu za človekove pravice na njegove kritične pripombe in se je v 18 odstotkih delno ali v celoti odločilo, to pomeni 72 odstotkov vsega. Poleg tega je postopek neformalnih postopkov, ki smo jih obravnavali v letu 2011, bilo 99 in to je bistven uh, porast v primerjavi z prejšnjimi leti. V takih primerjih je uh, varh človekovih pravic prosil komisijo, da neposredno odgovori um, državljanom, ne da bi analiziral vsebino odgovora. Zahvalil bi se tudi tudi varhu človekovih pravic za to, da je organiziral konferenco, ki jo je sam omenil, pa tudi za to, da je organiziral to, eh, ta širok eh, posvet o načelih javnih storitev. In tudi predsednik Baroso je tu podal pisni prispevek. Rad bi potrdil tudi, da zelo cenimo in uporabljamo ta načela in da podarjamo, da čeprav eh, pravilnik za zaposlene že predpisuje zelo stroga pravila za zaposlene in da tudi komisija dela po zelo visokih etičnih načelih, ki so tudi objavljena in da tudi spoštujemo kodeks dobrih administrativnih načel, bomo tudi um, načela, ki jih je podal varo človekovih pravic, uporabili v naši komisiji in jih objavili tudi na naši interni in eksterni spletni strani. Naj sklenem s tem, da še enkrat podarim, da se komisija veseli za uh, nadaljevanja zelo plodnega sodelovanja z um, ehm, varhom človekovih prvicom in pa z odborom za peticije in se še naprej veselimo zelo našega sodelovanja. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa prejdimo na skupine v imenu LS gospod Peter Jar. Ja, <clears throat> herr präsident sehr geehrter herr diamandouros! hvala predsedujoči hvala gospod eh, diamandouros eh, evropskemu varuhu se najprej zahvaljujem za dobro delo in za dobro sodelovanje z odborom za peticije. Eh, številke, ki ste jih navedli, govorijo dovolj zgovorni jezik in sicer 2000, 2001 in število nedopustnih eh, pritožb eh, ni bilo eh, visoko, torej kompliment tudi za to številko. Te številke so za mene dokaz, da je Evropski varuh zelo pomemben za demokratsko kontrolo v Evropski uniji. Zlasti ehm, varuh človekovih pravic je pomemben z eh, tega vidika, ker se ljudje tam pritožijo, če imajo eh, občutek, da so jih evropske inštitucije nepravično obravnavale. Eh, in zato varuh lahko udela nekaj, kar je za naše državljane zelo razumljivo in jasno razvidno. Varuh človekovih pranic pa ni brezobi tigar nikakor ne popusti, povprašuje, tudi če cel postopek enkrat traja nekoliko dlje. Ne želim trditi, eh, da eh, se komisija trese pred varuhom, vendar pa mislim, da obstaja vzajemno spoštovanje in to je zelo dober način delovanja, eh, ki ga je treba še naprej vzdrževati. Še posebej pa me veseli, da je dobro tudi sodelovanje med odborom za peticije in med varuhom človekovih pravic. Peticijska pravica pravica, pravica do pritožbe pri varohu sta inštrumenta, ki se dopolnjujete, vsaj tako je zapisano običajno v politiki. Eh, to poznamo, to so taki dopolnilni inštrumenti, ki so lahko včasih tudi eh, točka, kjer pride do prepira zaradi pristojnosti. Tukaj tega eh, nimamo, lahko rečemo, da bi se naš skupni moto dela glasil. V primeru dvoma se odločimo za državljane Evropske unije in to je dobro tako. Gospod Jamandoro, Ambros, eh, želim vam, da bi to skupno delo lahko še naprej nadaljevali in eh, seveda, da bi ga lahko še izboljšali. V tem smislu želim eh, vsem nam dobro sodelovanje. Hvala, gospod Jar, za politično skupino SD. Gospod Bostinaro. Prisrčna hvala, gospod predsednik. Gospod Varuh človekovih pravic. Moje čestitke, gospod Jamandorus. E, Kaj ti v vašem poročilu e, se jasno kaže velika politična podpora in vaše delo se dejansko priznava. E, dejansko je redko, da Eh, tudi komisija izraža veliko priznanje za to delo. Gledano v celoti se je zaradi vaše inštitucije upravljanje izboljšalo tako na ravni EU, kot tudi na nacionalni ravni. Z odborom za peticije poteka zelo dobro sodelovanje. To ne velja samo za preteklo leto, ampak za vsa leta za nazaj. Uh, Ena stvar pa nas nekoliko znemirja, gospod eh, komisar eh, Ševčovič. V večini eh, preiskav gre za Evropsko komisijo 2012 je odbor za peticije rekel, da ni dovolj transparentnosti, da ni dovolj sodelovanja eh, Evropske komisije z evropskimi državljani. Gospod Varuh, želim vam vse dobro, veliko uspeha in upam, eh, da boste tudi nacionalne varuhe človekovih pravic eh, prepričali v to, eh, da morajo dobro poskrbeti za državljane. Hvala. Dve minuti, gospa Jeten Maki. Hvala. Za svojo e, politično skupino se zahvaljujem gospodu Diamandorosu za njegovo ukrepanje, za njegovo dobro delo, e, za transparentnost e, in za to, da v EU obstaja dobra praksa upravljanja. Vaša pisarna je izdelala smernice za to področje, zato se vam zahvaljujemo. Eh, hkrati eh, pa ne smemo pozabiti Lizbonske pogodbe. Eh, pravzaprav bi za državljane že komisija mora objaviti dobro prakso upravljanja. Komisija tega ni storila, zato je dobro, da je to napravil varuh. To je sedansko predpis, ki velja. In upam, eh, da bo komisija do konca svojega mandata dejansko pripravila zavezujoče smernice za dobro prakso upravljanja in na temo transparentnosti. Eh, to, kar ste do sedaj objavili, je bilo tako, eh, da Eh, bi to skrbelo za manj transparentnosti, če bi to začelo veljati. Skratka, eh, to ni dobro za to eh, prvo desetletje oziroma za desetletje, ki prihaja. Želim, da komisija nekaj stori in pri parlamentu in svetu bi morali pripraviti oziroma preložiti dober osnutek zakona za dobro upravljavsko prakso v smislu transparentnosti. Hvala. Hvala. sedaj gospa auken dve minuti eh, eh, hvala eh, gospod predsednik najprej se zahvaljujem za to zelo dobro poročilo in želim poudariti da zelo podpiram našega varuha tudi njegovo željo da ne bi imeli samo smernic ampak pravo uredbo Eh, kjer bi dejansko lahko udejanili to, kar je zapisano v pogodbi. Situacijo posod želimo izboljšati, zato je izjemno pomembno, eh, da so evropske inštitucije dober zgled eh, za organe v državah članicah. Dejansko potrebujemo pravo uredbo. Hvala tudi za to da vaše poročilo podpira to, kar je tudi jasno išlo iz predstavitve gre za načelo prijaznosti do državljana. E, uprava po naročilu državljana. Skratka, državljan orientira, državljan ni sovražnik, državljan je nekdo, ki mu moramo uh, služiti. Uh, Eh, to je eh, drugačen kulturni odnos uprave, gospod Ševčovič. Ste sicer dobro govorili, ampak besede same ne zadoščajo, temu morajo slediti tudi dejanja. In zato še enkrat podarjam, najboljši pristop eh, bi bil, če bi vsi uradniki, javni uradniki, javni uslužbenci, bili odprti do državljanov in zlasti tema korupcije med javnimi uslužbenci je zelo um, pomembna tema, zato mora biti e, kultura transparentna in to je mogoče določiti samo v obliki uredbe. E, ali lahko menim še neko drugo točko? E, opozorili ste na to, da je iz določenih držav članic prišlo več pritožb, iz drugih pa manj. To doživljamo tudi v odboru za peticije. E, če v neki državi živijo posebej aktivni državljani, potem od tam pride več popraševanj in pritožb. E, to pa ne pomeni, da mora biti tam stanje zelo slabo, ravno nasprotno. Morda je civilna družba tam eh, močno razvita in zelo angažirana. Zato je za nas to bolj pozitiven znak. Da, Zato bi vam morali pomagati. Gospod Majer, za eno minuto. Eh, hvala, gospod predsedojoči. Najprej se prisrčno zahvaljujem gospod, eh, gospe Macuni. Eh, hvala za njeno zelo dobro poročilo. Eh, ki v popolnosti obravnava vse teme. Eh, tudi iz letnega poročila Varuha človekovih prvic. Tudi njemu se prisrčno zahvaljujem za njegovo delo. Eh, zelo pomembno je, da organi resno jemljajo zaprosila pritožbe državljanov in da se s tem ukvarjajo, da to rešujejo. Pomembno je, da se s tem ukvarjajo evropske inštitucije, zlasti v obdobju krize, eh, ko eh, trpijo milijoni evropejcev oziroma so v krizi obupani. Zelo pomembno je, eh, če komisija da dober zgled, da se hitro odzove na želje pritožbe državljanov in da je prijazna do državljanov. Hvala. Gospod Salavrakos, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedoči. Zelo sem zadovoljen, da lahko predstavljam naš parlament in vidimo, da smo vsi enotni pri čestitkah gospoda Diamandurosa in njegovim storitvam. Mislim, da moramo pohvaliti gospoda Diamandurosa, ki je resnično stori vse, kar je v njegovi moči, da se njegov organ bori za varovanje pravic državljanov. Po poročilu je bilo 2011 2510 pritožb. Mislim, da moramo najti način, kako bi ta pomemben organ postal bolj široko znan med eh, državljani Evropske unije. Potrebno je upoštevati, da po podatkih Eurobarometra 42 odstotkov evropskih državljanov ni zadovoljnih z ravnjo preglednosti administracije Evropske unije. Ta inštitucija je ključnega pomena za to in do sedaj je bila uspešna. Tako kot vsako leto je največ preiskav se navezovalo na Evropsko komisijo, približno 58 odstotkov. In zelo pomembno je, da oblikujemo posebne ukrepe za to, da bi izboljšali sodelovanje mm, z Evropsko komisijo v prid državljanov. Še prav posebno v teh težkih razmerah bi rad čestital gospodu Diamandurosu za to, da svoje dožnosti izvaja na tako izvrsten način. Prav tako bi rad čestital gospe Maconi, predsednici odbora za peticije, za dobro upravljeno delo in za dobro sodelovanje med obema institucijama. Naj končam optimistično. Kriza bo izginila in ljudje morajo zaupati bolj v institucije. Hvala lepa. Dank, Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Eh, drage kolegice in kolegi, eh, poročilo naše kolegice Maconi eh, dokazuje, da naj bi se zahvalili Evropskemu varuhu človekovih pravic za to, kar dela, tudi za zelo dobro sodelovanje z Evropskim parlamentom, zlasti za odborom za peticije. Tu želim navesti primer, ki se mi zdi zelo precizen v odboru za peticije smo poleg 1800 eh, peticij, ki potekajo, eh, obravnavali tudi posebno poročilo in sicer, ko gre za pritožbe z opr komisijo. In ugotovil sem, eh, da v preteklih 16 letih, da je samo 18 krat prišlo do uporabe teh specialnih inštrumentov. In mislim, da to dokazuje, za kakšno korektnostjo poteka eh, delo eh, Evropskega varuha in njegovega tima. Eh, kljub temu pa želimo pozoriti na dva vidika, ki sem ju opazil na osnovi svojih izkušenj. In sicer ena stvar zadeva, eh, informativno in komunikacijsko eh, delo eh, ombudsmana, ki, kar je mogoče še okrepiti. 27 eh, odstotkov eh, obdelanih pritožb, eh, ki pade dejansko v pristojnost eh, varuha eh, pomeni, da tri četrtine eh, ne zapade v njegovo pristojnost. Zato potrebujemo še več informiranja in želimo pozoriti na neko dejavnost, ki v Avstriji poteka na javni televiziji. Eh, in druga točka, eh, kjer bi bil tudi vesel, eh, če bi lahko dosegli napredek v drugem poročilu, je uredba o splošnih upravnih postopkih. Zelo bi me veselilo, če bi imeli minimalne zavezujoče standarde za celotno upravo EU. In vem, da je varuh tukaj zelo aktiven. Nam in njemu še posebej želim še naprej uspešno delo. Hvala lepa. Hvala. Gospod Tikao, za eno minuto. Eh, hvala, eh, gospod eh, predsedojoči. Eh, poročilo Evropskega varuha človekov pravic za leto 2011 se osredotoča na neposredno podporo eh, in na informiranje ljudi in tudi na sodelovanje z nacionalnimi varuhi, eh, na poenostavljene postopke, ki bi bili lažje dostopni državljanom. In leto 2011 je varuh obravnava oziroma pomaga več kot 2500 ljudem. 2510 pritožb je bilo registriranih in eh, mnogi so dobili pomoč preko eh, interaktivnega portala. Pri mnogih pritožbah eh, leta 2011 je bilo eh, možno državljanom pomagati naprej na ta način, da so bodi si sprožili ustrezne postopke ali pa preusmerili državljane na druge pristojne organe oziroma eh, jih eh, in posredovali nadaljne informacije. Mnogo pritožb je bilo loženih elektronsko. Hvala, gospod Ikao, sedaj pa postopek, ko je mi te pozornost predsedojočega. Eh, gospod Palesa, eno minuto. Hvala, gospod predsednik. Šanovni predsednik pomimo dužih postępów v ostalih. Hvala, gospe in gospodje. Tu smo dosegli precejšen napredek v preteklih letih. Odstotek pritožb v pristojnosti varuha človekovih eh, pravica je bilo v letu 2011 precej nizko. In morali bi povečati tudi zavest državljanov in pa potrebo z tesnejšim sodelovanjem z regionalnimi varuhi človekovi in pa z parlamentom, tudi kar se tiče uh, pristojnosti varuha človekovih pravic. Sodelovati bi moral čim tesneje tudi z drugimi institucijami. Podpiram to, da dobro sodelovanje presega samo uh, zakonodajne določbe. Uh, institucije ne le, da morajo upoštevati svoje pravne zaveze, ampak morajo skušati zagotoviti storitve državljanom za to, da se vse državljani obravnavajo pravilno in da pravilno koristijo svoje pravice. Hvala. Hvala za eno minuto. Gospa Pregas. Thank you, Chair. Um, I welcome the report. Hvala lepa. Pozdravljam poročilo o delu varuha človekovih pravic in priznavam pomembno ulogo pri eh, tudi izboljšanju dela javnih eh, institucij. Torej, ko govorimo tudi o eh, odboru za proračun, je komisar Šemeta poudaril tudi, večji pomen Olafa in tudi to, da se bolj izpostavljajo člo, pravice zapisane v listin o človekovih pravicah. Zato me zanima, ali varuh človekovih pravic nameljava tudi preiskati uh, okoliščine poročila Olafa. Kajti zagotovo so tu določena vprašanja glede integritete, postopkovne integritete celega postopka. Hvala lepa, da ste prišli. Gracias. In zdaj. Ahora... Hvala. Gospa Basesko, z eno minuto. Eh, hvala, gospod eh, predsedujoči. Zahvaljujem se gospe Maconi za delo, ki ga je opravila in seveda se zahvaljujem tudi varhu človekovih pravic za vse to, kar je eh, storil leta 2011. Eh, del eh, pritožb eh, se je takoj vrnil nazaj. Večina primerov je zadevala nepravilnosti v delovanju prave Evropske unije. Zavedati se moramo, da varuh delal vse, da bi znižal število prejetih pritožb, ki niso v njegovi pristojnosti. Zato želi čim bolj informirati državljane eh, in preusmeriti pritožnike. Informacije so še bolje dostopne in pozdravljam tesno sodelovanje med varuhom in nacionalnimi varuhi. Hvala. Hvala, gospa Vasesko. Komisar, prosim. Uh, Najprej bi jaz red, res rad zahvalil za dobro sodelovanje z ombudsmanom in za, z odborom za peticije, kajti tako smo uspeli doseči zelo pomemben cilj, da dejansko zagotovimo najvišji standard javnih uslužbencev za evropske državljane. Vidimo, da se število pritožb zmanjšuje. Uh, prav tako bi vam rad zagotovil, da je ustrezno administrativno obnašanje za nas nekaj, kar je zelo visokega pomena in to uporabljamo v našem vsakodnevnem delu. Veliko je bilo pripomp, ki zadevajo preglednost Evropske komisije. Strinjam se, da smo lahko vedno še boljši in to bomo tudi storili. Pripričan sem eh, letos. Pripričan pa sem tudi, da sta Evropska komisija in Evropska javna uprava je ena najbolj preglednih javnih uprav na svetu. Kako bomo še izboljšali našo kakovost dela? Nadaljevali bomo zelo intenzivnim notranjim usposabljanjem naših uradnikov. Stalno povečujemo zavedanje pomena in spoštovanja načel dobrega administrativnega obnašanja in preglednosti. Prav tako, vedno bolj uporabljamo neformalne postopke, ki nam veliko krat pomagajo pri iskanju prijateljskih rešitev brez nepotrebnih birokratskih premin. Iščemo prijateljske rešitve in tukaj dobivamo zelo dobre nasvete strani varuha človekovih pravic. Tako da eh, se veselim nadaljnega dobrega sodelovanja z vami in uradom eh, varuha človeka. Preglednosti. Mislim, da smo tudi tukaj v zadnjih nekaj letih vložili veliko prizadevanj in da smo dosegli skupaj kar veliko. Naprimer, naš register, ki je skupni projekt za preglednost, to redko najdete v prestolnicah držav. Mislim, da imamo nekaj primerljivega v Washingtonu in na Dunaju. Vidimo, kako ta register privlači vedno več podjetij. Zavedam se, da potrebujem podpor Evropskega parlamenta in civilne družbe za to, da povečamo udeležbo eh, pravnih ustanov in mislim, da se bomo tega hitro letili pri pravnemu poročilu, ko bomo ugotovili, kako deluje, ker bomo ugotovili, kako deluje register preglednosti. Veliko več preglednosti kar se tiče komitologije, kako so sestavljene skupine strokovnjakov, kakšni so dnevni redi in kakšni so rezultati njihovih obravnav. Objavljamo zapisnike in mislim, da je to primerljivo tudi z razmerami v večini naših držav članic. Istočasno pa mislim, da so statistike Eurobarometra zelo korektne, kako pomembna je preglednost in kako Razočarani so državljani, istočasno pa mislim, da moramo biti ponosni, tako parlament kot komisija, da smo med institucijami, ki jim najbolj zaupajo v Evropski uniji. Če to primerjamo s krizo, koliko državljanov zaupa EU in Evropskemu parlamentu, pa Evropski komisiji, potem mislim, da je odstotek precej višji, kot je zaupanje v nacionalne institucije in mislim, da je to nekaj, na kar moramo biti ponosni. Ja. Kar se tiče gospoda Dalja in mislim, da se bo tudi varuh človekovih pravic odzval, naj vas spomnim, da je v sklepih preiskave Olafa bilo jasno navedeno, da ni prišlo do neočinkovitega obravnavanja te teme, da smo dobro delovali in to velja tudi za direktivo o tobačnih izdelkih. Naj vam zagotovim, tako kot sem storil že pred nekaj dnevi, da bo direktiva o tobačnih izdelkih predlagana brez zamude. Upam, da bo predstavitev eh, novega komisarja v dveh, treh tednih in naj zagotovim parlamentu, da bo direktiva o tobačnih izdelkih predmet pregleda parlamenta v naslednjem obdobju in ko vam bomo podali predlog, mislim, da se boste vsi strinjali, da je zelo ambiciozen predlog in zelo pomemben za zdravje evropskih državljanov. Hvala lepa. Hvala komisarju. Še gospod Varuh. Let me, um, thank all the members. Hvala lepa predsedujoči. Hvala lepa vsem poslancem ki so spregovorili in ki so pozitivno govorili o delu ombudsmana. Cenimo vašo podporo in se zavedamo dejstva, da je vaša podpora in vaše dobro delo nekaj, kar še povečuje našo odgovornost za to, da bi lahko še izboljšali naše delo, da bi sodelovali z odborom za peticije Evropskega parlamenta in da bi še bolje služili evropskim državljanom. Naj povem, da je kar nekaj poslancev spregovorilo o visokem številu ali nizkem številu pritožb. Nizkem številu pritožb, pa tudi nizkem številu eh, nespremljivih pritožb. Naj omenim, o tem je govoril gospod Valenca, da je pomembno, da ker imamo ta interaktivni vodič, ki smo ga pripravili pred tremi leti na naši spletni strani, da imamo sedaj dobre rezultate. Ljudje se obračajo na nas samo zaradi pravih razlogov in ne zaradi neotemeljenih. Parlament je leta ustrajal, da moramo znižati število nespremljivih primerov. To smo storili znatno in to je nekaj, za kar smo parlamentu zelo hvaležni, da nam je predlagal, da naj storimo. Gospod Bostinarov naj se vam zahvalim za vašo podporo in pripombo. Naj pa tudi povem, da kot veste, je poklicno mm, izobraževanje varuha človekovih pravic nekaj, kar bi naj potekalo na pošten način. In moram reči, da komisija sicer ima najvišjo število petošk, kot je dejal komisar, je to 65 odstotkov, predstavlja tudi 65 odstotkov vseh eh, javnih uslužbencev na ravni EU. Da pa če se ogledamo primere, ki so bili pripravljeni lani, te glavne primere, potem je pet glavnih primerov šlo v smeri komisije od desetih. Tako da imamo seveda veliko pritožb na komisijo, glede komisije, obračamo se na komisijo, sodelujemo z njimi in skušamo opraviti delo, kar se da dobro. Gospod Oken, hvala lepa. Veste, kakšno je moje stališče? glede uredbe. Bil sem pri vas in tudi pri gospodi Jatenmeki, pa dvema tednoma pogovoril sem se s pravosodnim oddelkom točno o tem, kako bi lahko promovirali to uredbo in kako bi lahko še izboljšali storitve. Prav tako naj povem, gospod Pendergast, Ja vam želim čestitati za odločitev vašega irskega parlamenta včeraj, da bi naj znatno rešili mandat irskega varuha človekovih pravic. Več kot sto novih organov ste dodali pod eh, njegovo krilje. To je zelo dobra reforma in to lahko samo pozdravim kot kolega in prosim sporočite moje zadovoljstvo vašemu varuhu človekovih pravic, kar se tiče vašega vprašanja, gospod Pendergast glede direktive o tobačnih izdelkih je odgovor tak. Evropski varuh človekovih pravic ni do danes prejel nobene pritožbe glede te direktive. Če bi se to zgodilo, bi seveda morali zagotoviti, da bi predtem pritožnik izkoristil OLAF kot ustrezni organ za to, da so ustrezni ukrepi bili izvedeni ali pa katerokoli evropsko institucijo, ki je vključena v tem primeru komisija. Končno naj spet pozdravim ponudbo komisarja Ševčoviča, da nadaljujemo z dobro pravo, to resno jemljemo, zanašamo se na to, veselimo se sodelovanja z vami in lahko vam zagotovim, da smo si zabeležili višjo raven sodelovanja na stalni komisije, ko skušajo z neformalnimi potmi najti zadovoljive rešitve. To je dobro za nas, za vas in za državljane. Hvala lepa. Hvala, gospodu Madoros. Razprava današnjega večera je bila zelo zanimiva. E, mislim, da je to dejansko bila občutna demonstracija tega, Eh, kako lahko oblikovati eh, dobre mreže v korist državljanom, eh, kjer sodelujemo vsi, tudi v odboru za peticije smo pokazali, da lahko pridemo do skupne analize pri zadevanju Evropskega varuha za človekove pravice. In to, kar je še bolj pomembno, da si vsi prizadevamo doseči skupen cilj tega dela. obstaja sinergija med eh, obema inštitucijama. Vsi eh, poskušamo združiti najboljšo prakso. Evropski varuh človekovih pravic ima dobre izkušnje z informatizacijo službe. Na ta način se lahko državljanu bolj približamo, če že ne fizično, pa saj s pomočjo tehnologije. Naše poročilo No, to se je pokazalo tudi že pri drugih prilikah. Ima prav gotovo tudi to prednost, da se ga posreduje tudi drugim, ki se ukvarjajo z temi temami. In zelo jasno je bilo povedano, da ima odbor za peticije svoje pristojnosti, če se nek državljan pritoži eh, na odbor za peticije, potem mislim, da je jasno, da so naši odnosi vsekakor zelo transparentni, da varuh lahko za to poskrbi, da lahko na tem dela. Zahvaljujemo se komisiji. Eh, tudi eh, za eh, želje, ki so bile izražene. S tem se absolutno strinjam in mislim, da je to tudi izvedljivo. Vendar pa kljub vsem dobrim nameram je bila komisija včasih zelo počasna, da se je počasi prilagajala potrebi po poenostavitvam, po hitrosti zlasti, če so se državljani obračali inštance, kot je odbor za peticijo oziroma varu vse človekove pravice. No in to ni najbolj pozitivno. Zato prosim, komisar Ševkovič, da se dejansko zavzamete za interese evropskih državljanov. Jutri bomo glasovali o tem poročilu in sicer ob 11. Eh, uri in 30 minut do povdan. Zaključujem eh, ta sestanek in ob 21. uri nadaljujemo.